ore se prendete. Kolegi, prosim vas, če sedete. Veliko je prisotnih, pa vendar niso še vsi tukaj. Moramo pa biti točni. Imamo gosta in že iz same vljudnosti moramo biti točni. Eh, eh, Z velikim zadovoljstvom. Pozdravljam v odboru gospoda ministra in to že drugič. Gre za posebno situacijo, kajti ne bomo le eh, eh, govorili o temah, o katerih je razpravljal svet, ki se je odvijal 8. decembra, ampak bi želel tukaj začeti z odprtim dialogom, tako kot je pri nas v odboru tudi navada, in sicer o dejavnostih švedskega predsedstva. Pozdravljam vas torej in se vam zahvaljujem. Ob zaključku vaše težke naloge in sicer za dobro sodelovanje in tudi zato, da ste bili na voljo za dialog s parlamentom. V ponedeljek in torek je svet za splošne zadeve obravnaval različne teme, o nekaterih lahko govorimo. Seveda pa ne bomo šli tako v podrobnosti, mogoče bomo še kasneje bolj zadevo poglobili. Torej, govorili smo o evropski integraciji na Zahodnem Balkanu bistvu so bili vloženi znatni napori, da bi se opredelila merila za Hrvaško, seveda s ciljem, da bi zaključili s pogajanji. In tu smo obravnavali oziroma se trudili v zvezi z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, kar pa še ni rezultiralo v neki konkretni jasni liniji, ki bi pripeljala do začetka konkretnih pogajanj. Za druge države in tej regiji obstajajo določene perspektive, naprimer za Bosno in Hercegovino. Tu so pozitivni znaki, ki bi jih lahko zabeležili, vendar obstaja tudi razlog za zaskrbljenost. Potem so tudi tu še stališča sveta glede Turčije in sicer. Gre za ta že stari problem v povezavi s Ciprom. In končno smo govorili tudi oziroma o mirovnem procesu, razpravljali o mirovnem procesu na Bližnem vzhodu. Svet se je tu jasno izrazil, povedal svoje stališče glede pomembnosti in nujnosti mirovnega procesa, ki naj bi se končal s ciljem dveh neodvisnih držav. Točno, torej določeno mejo med obema, in obe bi bili tako legitimni in živeli naj bi v varnosti. To, tu, smo, tu je prišlo do jasnega stališča, vendar pa je to vodilo v neka nasprotja in sicer gre za vzhodni Jeruzalem in za odnos med obema potencialnima samostojnima državama. Potem so bile tudi reakcije s strani zunanjega ministrstva Združenih, Združenih držav. To so sicer samo določeni pristopi, vendar te nežne eh, rastlinice je treba negovati. Potem je tu še eh, situacija glede volitev, ki bodo v marcu. temo partnerstva eh, med Evropo in Latinsko Ameriko smo obravnavali oziroma te teme so bile obravnavane na svetu. Verjetno so omenjene tudi v vaših poročilih. Eh, Najlepša hvala, gospod minister, da ste bili tako natančni, celo pred menoj ste prišli sem, to je pa pri vas eh, običajno. Vi ste pri izvajanju svojih nalog zelo odgovorni. Izvolite, besedo imate. Torej, najlepša hvala. Moram povedati, da sem zelo vesel, da sem tukaj z vami in zelo imel sem srečo, da sem se srečeval z Evropskim parlamentom ali tukaj ali v Strasburu ali v okviru plenarnega zasedanja ali pa v okviru različnih eh, srečanj in to je prispevalo k uspehu naše predsedovanja in eh, določeno nordijsko disciplino sem uvedel v svete, kar se tiče točnega časa začetka sreča. Ne vem, da je, to, da je bil to brezpogojen uspeh, kaj ti to niste najbolj uh, redoljubni, vendar to je proces, ki ga je treba še naprej razvijati. Morda bo Lizbonska pogodba tukaj. Uh, nekaj pomenila v tej zvezi. Naj povem nekaj na kratko, kar smo med švedskim predsedstvom dosegli. Moram pa podariti, da še nismo končali. Ohranili bomo odgovornost za zunanjo politiko, dokler ne bo začel zvoniti zvon. Torej, moram povedati, da se gibljemo v hitro razvijajočem svetu in veliko. Eh, stvari se je zgodilo, tako naprimer nemiri na Bližnjem vzhodu, tega nismo pričakovali in moram se poklicati ministre. Temu sem povedal tudi svojim kolegom včeraj in mislim, da to ni preveč popularna zadeva, vendar dejstvo je, da moramo biti pozorni. Torej, mesec juli, da ko sem govoril, kako bo to potekalo, sem povedal, da smo v zelo zapletenem obdobju in pomembnem obdobju, da se soočamo z gospodarsko eh, krizo v ogromnem obsegu, da se soočamo s podnebnimi problemi. In to so stvari, ki so bile tudi v ospredju naših naporov, torej naporov švedskega predsedstva. Ne bom se poglabljal v denarne in gospodarske zadeve, vendar, če se spomnite, eh, me je vedno eh, skrbel varnostni vidik eh, tega. In v večini držav, ki so bile najbolj prizadete in zaradi katerih me je najbolj skrbelo, pa je bilo, so bile situacije obvladane in skušamo pomagati in smo pomagali in mislim, da je bil eh, to tudi razlog, da smo vzbujali zaupanje. Torej, podnebni izzivi smo v zadnjih eh, dnevih priprave eh, visokega segmenta na Köpenhavški konferenci, in, ki se dogaja ravno zdaj, ko se pogovarjamo. In ta višji segment se bo odvijal naslednji, konec naslednjega tedna. Tudi jaz bom tam na začetku tedna, da bom govoril o varnostnih vidikih eh, tega problema. In danes se bodo v Bruslu zbrali vodje držav in jutri bodo razpravljali o vodilni vlogi, ki jo je prevzela Evropa na področju eh, podnebnih problemov. Eh, imamo upanje, da bomo dosegli razumne rezultate. Morda ne bo nam čisto uspelo, vendar pomembno je, da se zadevo nadaljujemo. In kot sem rekel, sem eh, torej, optimističen, da nam bo to uspelo in dela v naslednjih dnevih. Eh, ne smemo tega dela podcenjevati. In druge stvari, o kateri smo govorili še v juliju, naj omenim eh, zadevo širitve. Podaril sem da je naša kredibilnost v širšem svetu odvisna od naše možnosti, da ohranimo blaginjo v našem delu sveta. In če nam tu ne uspe, izgubimo kredibilnost drugot. In uh, ostali svet uh, gleda na sposobnost Evrope, ki naj bi odigrala svojo vlogo na globalnim eh, odru. Če se spomnite, sem bil zaskrbljen julija s eh, situacijo različnih blokad okoli širitve in če vse to vzamemo skupaj, eh, je bilo tako, da se je v ta moment okoli širitve zaustavil na Zahodnem Balkonu, Balkanu In tu smo se res soočali z zelo zapletenimi situacijami. Moram reči, da vsega morda nismo rešili in nekaj resnih izzivov je ostalo. Lahko bom vam povedal nekaj o tem. Vendar smo pa bistveno boljši situaciji glede tega, kot pa smo bili pred parimi meseci. Imamo pridruževanje Hrvaške, ki se premika naprej in na zadnji konferenci, ki smo imeli z njimi, smo zaključili osem poglavi in odprli nove. Torej, tu smo zabeležili napredek po popolni blokadi, ki je vladala na začetku našega predsedovanja s Črnogoro. Eh, tudi s Črnogoro smo dosegli napredek in tudi z Albanijo in upam, da se bodo dokumenti v zvezi z Albanijo vrnili v svet nek drug eh, obdobju. Uh, in eh, Črna Gora je vrnila vprašalni komisiji včeraj ali predvčerišnjem. Srbija je bila tudi predmet eh, globoke razprave in lahko, torej smo eh, odstranili blokado iz začasnega sporazuma in tu se zdaj pogovarjamo o tem, kdaj bomo lahko, da bo lahko prišlo do ratifikacije S ja? in upajmo, da bo to v naslednjih mesecih. Kar se tiče nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, tudi tu smo se kar eh, dolgo časa pogovarjali in eh, tudi eh, sprejeli pozitivno ceno in priporočila komisije za, da se odprejo eh, pogajanja. In eh, rekli smo, da se bomo v naslednjih mesecih vrnili k tej temi in sicer med španskim predsedovanjem. In zaznali smo pozitivno vzdušje v bilateralnih odnosih med Skopjem in Atenami. In pa še osebno stališče, moram povedati, da je res pozitivno vzdušje, vendar, če to vzdušje ne bomo spremenili v konkretna eh, sporazume v naslednjih mesecih, torej ne preveč mesecev, pa se bo to okno priložnosti zaprlo in situacija bo zopet postala težavna. In to moram, to povem vsem tudi tistim, ki bodo prevzeli to bitko 31. decembra. Bosnija, Bosna in Hercegovina je bolj zapleten premjer. Veliko časa smo se posvetili bosanskim voditeljem in mislim, da nikjer drugot nismo porabili toliko časa. Imel sem eh, torej, celodnevna srečanja tam in sicer s političnimi vodji v Bosni, da bi dosegli eh, sporazum o minimalnih pogojih, pogoji, s katerimi, na osnovi katerih bi lahko vstopili v novo fazo pridružitvenega procesa. Oktober naslednje leto bodo parlamentarne volitve v Bosni in to bo predstavljalo veliki ziv. Vendar to so napori, eh, ki, kjer sodelujemo z ameriškimi prijatelji. Sam in gospod Steinberg je bil tam, on celo trikrat, jaz pa sem bil tam tudi kar nekajkrat vendar celoti gledano je situacija na Zahodnem Balkanu, za katero je bilo pred šestimi meseci značilna blokada, se je zdaj izboljšala. Moram reči, da morda vsi problemi niso bili rešeni, vendar je boljša. Če ostanem v jugovzhodni Evropi, naj omenim Turčijo. Tudi v Turčiji se zadeve premikajo. Imeli smo uspešno razpravo glede. Eh, pridružitve Turčije, tako v Strasburu, kot tudi tukaj in na Evropskem svetu, ponedeljek in torek, smo se pogovarjali o veliko bolj strateških vidikih kot do zdaj. Seveda smo zaskrbljeni zaradi eh, dejstva, da je da Turčija Ankaraškega protokola ne želi uveljaviti, vendar upimo, da se bodo pogovori okrog Cipra eh, nekako premaknili naprej in pripeljali do nove situacije. In zato eh, pričakujemo 21. decembra eh, nove znake glede Turčije, ko bomo imeli srečanje v zvezi s eh, pristopom Turčije. Naj omenim dosežke Turčije ta mesec, to je podpis protokola z Armenijo in pa pravice kurdske eh, manjšine in tudi eh, pobude o eh, zunanji politiki, ki jih je turška vlada sprejela. Naj omenim še prijavo za članstvo Islandije. To smo posredovali komisiji in Tudi vprašalnik je bil odgovorjen in komisija naj bi v naslednjih mesecih na to odgovorila in sicer svetu. In ko se bo to zgodilo, bo eh, svet eh, zadevo obravnaval in odprl možnosti za eh, pristop. Naj ponovim, vse ta ti pristopi in partnerstva odpirajo strateške perspektive. Večinoma je to povezano z jugovzhodom ali vzhodom, vendar dejstvo, da kot Unija postajamo bolj aktivni na severu, na arktičnih zadevah, je strateškega pomena. In povedati moram, da je svet v torek sprejel dokument o strateških eh, torej strateških vidikih Arktične uh, unije. Politike. Politike. Potem so tu še druge zadeve, kar se tiče eh, okolja, Evro, okolja Evropske unije. Nekaj uspehov, nekaj neuspehov je bilo. Kar se tiče neuspehov, moram povedati, da smo nameravili imeti širši sestanek ministrov za eh, Mediteransko eh, unijo, vendar to se ni zgodilo, kajti so nekateri zunani ministri, ki niso pripravljeni sedeti skupaj s sedanjim izraelskim zunanjem ministrom in tako nam sestanek ni uspel, morali smo ga Torej, veliko naše obžalovanje odpovedati. Upam, da bomo na takšen ali drugačen način eh, le uspeli v zvezi z Mediteranskijo unijo. Tu nam je eh, pa uspelo imeti pet eh, sestankov, drugih ministerskih sestankov. Tu je nastala blokada na ravni zunanjih ministrov. Eh, Potem vzhodno partnerstvo, polsko-švedska pobuda, ki smo jo sprejeli v času češkega predsedovanja v Pragi, se je začela gibati v pravo smer. Tukaj imamo tudi podporo civilne družbe. Pred nekaj tedni smo imeli s tem v zvezi eh, sestanek tukaj v Bruslju, pa tudi prvi ministerski sestanek eh, vzhodnega partnerstva smo organizirali. To je bil dober sestanek, dobro srečanje. Veste, da včasih so takšna srečanja pač eh, zelo enostavna. Tisto, kar pripravijo uradniki, potem preberejo zunani ministri na takih srečanjih in gredo domov. No, seveda malce pretirano povedano. Ampak to je bilo zelo konstruktivno srečanje. Šest ministrov smo imeli, predstavnike Evropskega parlamenta, pa tudi druge. In tukaj smo resnično imeli prave zamisli na mizi, in eh, prevzem zavez, konkretnih zavez za eh, vzhodno partnerstvo. Bistveno eh, bolje se je vse skupaj odvijalo, kakor sem sam pričakoval. Imamo tako ene flagship pobude, torej glavne vodilne pobude, potem pa celo vrsto drugih stvari, o katerih smo govorili na svetu za zunanje zadeve v torek. Potem predlog za mandat za sklenitev pridružitvenega sporazuma z tremi državami v, na Kaukazu, so že na mizi, ko gre za Gruzijo, tukaj že imamo eh, sistem olajšanja izdajanja vizumov, kaj je zato zelo pomembno in verjetno bomo lahko začeli tudi s pogajanji za Gruzijo v naslednjih nekaj mesecih. Začeli bomo tudi s pogajanji z Moldovo, ko gre za pridružitveni sporazum po eh, volitvah tam, po političnih spremembah v Moldovi. Je sedaj pomembno, da se odpirajo v tej državi Evropi. Sam sem bil tam, marsikdo drug je še obiskal Moldovo in dogovorili smo se, da se bo država začela uh, pogajati z nami. Pogajanja se bodo začela uh, 21. decembra in kot del teh pogajanj bo potekal tudi dialog o vprašanjih v zvezi z izdajo vizumov. Ukrajina, veste, da je to zelo pomembna država v tej trojki. V Ukrajini bodo 17. januarja eh, oziroma 7. februarja parlamentarne volitve, prvi krok oziroma drugi krok. Eh, in Pogovarjali smo se ne samo z eh, predsednico vlade Timošenkojevo, temveč tudi z Janukijevičem in eh, predsednikom države. Vsekakor je Ukrajina pomembna članica srečanja o energetskem partnerstvu, ki bo 13. decembra v Zagrebu. In eh, Vesel sem, da smo se eh, lahko dogovorili za pristop Ukrajine tej energetski skupnosti Evropske unije. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ko gre za odnose med EU in Belorusijo. Veste, da tukaj prihaja do sicer nekoliko uh, uh, zamegljene slike, ki pa se počasi uh, čisti z Belorusijo bo treba še marsikaj narediti. Strateški dialog z glavnimi globalnimi subjekti je tukaj potreben na uh, celi vrsti področji. Nekaj jih bom omenil teh področji. Zlasti pomembni so odnosi z ZDA in mislim, da uh, lahko to opišemo kot zvezdni odnosi z ZDA. Imeli smo uh, Eh, oziroma razvijamo v zadnjih mesecih zelo dobre odnose. 23. novembra smo imeli uradno srečanje in eh, tri dni zelo intenzivnega dialoga na različnih ravneh in o zelo različnih vprašanjih. Dalje, z drugimi partnerji, to so razvijajoče se vele sile, če hočete, eh, smo se pogovarjali tudi zaradi vse bolj polarizirajočega se sveta. 11. septembra smo se srečali z, z Kitajsko, eh, potem 7. novembra z Brazilijo, 11. novembra z Rusijo, 13. novembra z Kitajsko in kot sem rekel, smo se eh, pred nekaj dnevi sestali z Ukrajino. Teme so bile klimatske spremembe, podnebne spremembe in priprave za Köbenhavn. In eh, v teh tednih je seveda Evropska unija v teh diplomatskih naporih imela vodilno vlogo. Čeprav ne bomo stotstotno uspeli v Köbenhavnu, pa sem prepričan, da smo zaradi naših naporov to globalno agendo, ta program eh, vendarle premaknili bistveno dlje, kot eh, bi se to zgodilo, če ne bi Evropska unija bila tukaj vodilna v svetovnem okviru. To, kar je pomembno, je, da vzpostavimo strateška partnerstva z hitro razvijajočami se državami. Imeli smo plodne uh, pogovore z Brazilijo, z Kitajsko, z Indijo in zlasti, ko gre za Kitajsko uh, in Indonezijo, moram reči, da smo prišli precej dlje z Indonezijo, bomo sedaj uh, podpisali k malu partnerski sporazum, gre za državo, ki ima 250 milijonov. Eh, prebivalcev in je zelo pomembna. Gre za sporazum o prosti trgovini in mislim, da je to dober sporazum. Eh, poleg tega pa tudi z Južno Korejo sedaj to nameravamo narediti. Še nekaj, kar je bilo v našem načrtu, smo naredili. Vlogo Evrope smo okrepili pri raznih kriznih eh, področjih od Palestine do Punjaba. Torej, v veliki meri smo seveda bili angažirani tudi v Afganistanu. Ko smo se srečali julija, smo bili pred eh, predsedniškimi volitvami tam 20. augusta. Vedeli smo, da bodo predsedniške volitve v Afganistanu zelo zapletene in sam sem veliko svojega časa delal na Afganistanu. In stvari so se potem izkazale še kot bolj zapletene, kakor. Uh, sem pričakoval. Ogromno časa smo posvetili temu dosjeju, če smem reči, kako pripraviti volitve, kako pripraviti delo eh, neodvisnih eh, volilnih komisij. Tudi naši opazovalci, zlasti gospodu Bermanu, bi se kot vodi misije Evropskega parlamenta eh, opazovalcev, torej v Afganistanu, zahvalil srečali so se z gospodom Karzajem in šlo je tudi za celo vrsto drugih dejavnosti, ki jih je bilo treba uskladiti pred eh, temi volitvami. Kot sestavni del teh naporov smo veliko časa posvetili razvoju akcijskega načrta Evropske unije za Afganistan in za Pakistan. Sedaj vsi že menijo, da je to samo po sebi razumljivo, namreč eh, da problem Afganistana ni vojaški program. Tudi vojaški krogi so sedaj že pripravljeni to spoznati. Politično, civilno, gospodarsko sodelovanje je vsaj tako pomembno, kakor naš angažma vojaških sil. Sveda, kar zadeva vojaško prisotnost, tako zeda kot vse bolj tudi Evropa je tukaj prisotna, ampak kljub temu našemu vojaškemu angažiranju je treba civilne in druge eh, oblike sodelovanja bolj spodbuditi. Tukaj smo v dialogu z Združenimi narodimi, z ZDA in z drugimi partnerji, ko gre za Afganistan. In v teh trenutkih se sedaj pogovarjamo o tem, kako uskladiti eh, civilne in eh, politične dejavnosti, ko gre za Afganistan. Svet je eh, sprejel sklep o tem in Catherine Ashton bo sedaj morala Eh, postati pravi evropski glas eh, tudi na terenu. Veste, da trenutno Evropska unija govori z več eh, glasovi. To ni slabo, ampak ti ni nujno, da so usklajeni, kakor v nekem harmoničnem zboru. Torej, en sam glas, ki bo Catherine Ashton, mislim, da bo bolj koristen. Bližnji vzhod, tudi o tem je govoril predsednik vaš. No, predsedniki kažejo vedno več eh, zaskrbljenosti v zvezi s tem. Pri eh, tem problemu gre za več faz. Prvih nekaj mesecev švedskega predsedovanja mislim, da smo si predvsem prizadevali podpreti napore senatorja Mitchella in predsednika Obame. Ameriška, no, nova ameriška uprava kot veste, je bila, uh, ta, je sprejela takšen pristop, da smo ga mi lahko podprli. In uh, naša vloga je bila v začetku podpora ameriškim naporom, pomoč z našimi službami, storitvami in tako naprej. Druga faza pa je potem bila nekoliko drugačna malo napredka smo dosegli ali so dosegli, prišlo je do skoraj da zastoja celotnega procesa in po različnih pogovorjih z zunanim ministrom smo uh, dobili občutek, da bo treba dvigniti glas Evrope, ko gre za sred, uh, eh, bližnje vzhodni proces. Zelo pomembne sklepe je svet sprejel in sicer v torek v zvezi s uh, eh, bližnjim vzhodom to bodo temelji za evropsko ukrepanje, za politične ukrepe še v eh, dogledni prihodnosti in seveda tudi v sami regiji Bližnjega vzhoda je moč uh, opaziti, da so razumeli, da Evropa ima težo, da ima vpliv, želi imeti vpliv in eh, nekateri so bili uh, presenečeni na tem, rekel bi pozitivno presenečeni, torej sedaj na nas, da se še naprej angažiramo, da jim pomagamo tistim, ki uh, so za to. Mislim, da uh, bomo jutri na sestanku na vrhu imeli tudi sestanek trojke z palestinskimi oblastmi. Še naprej se bomo pogovarjali z njimi. Imamo tudi že datum za sestanek trojke z Izraelom, vendar Izrael še ni pristal na ta, čisto na ta termin. Zaenkrat pa do tega sestanka še ni moglo priti. Kar zadeva druga področja, druge teme, še nekaj, kar nas je zaposlovalo, če smo tukaj uspeli, a ne je stvar razprave, gre za Iran. zelo odločno in jasno smo izrazili eh, našo zaskrbljenost zaradi kršenja človekovih pravic v Iranu. Tudi konzularna vprašanja, kot jih imenujemo, smo obravnavali po tem, kar se je dogajalo po predsedniških volitvah v Iranu. Sam sem se veliko krat pogovarjal z zunanim ministrom Irana o vseh teh zadevah. Seveda pa ni treba posebej povdariti, da je jedrska energija nekaj, kar uh, nas je zaposlovalo na nek način v, na dveh tirih in uh, tudi predsedniki držav in vlad bodo danes oziroma jutri uh, sprejeli posebno izjavo v zvezi s tem. Druga območja, situacija v Hondurasu, tudi to nas še vedno zaskrbljuje. In s tem v zvezi bi se zahvalil španski vladi, ki je kot del trojke veliko naredila v imenu uh, predsedstva, ko gre za situacijo v Hondurasu. V torek smo na eh, svetu za zunanje zadeve sprejeli Evropsko strategijo za celotno Afriko in to je strategija, s katero bomo delali še nekaj mesecev ali celo let v prihodnosti. In isto velja za tako imena arktična vprašanja. Še nekaj stvari bi omenil, da ne bom česa izpustil. Še nekaj, kar nas eh, zaskrbljuje ali pa nas je v času švedskega predsedovanja. Gre za vse te manevre povezane z sprejemanjem Lizbonske pogodbe. Voljivci na Irskem so nam v veliki meri pomagali, ampak kot sami veste, tudi tukaj je šlo za celo vrsto eh, zapletenih eh, manevrov, ki smo jih morali tudi v zvezi z drugimi državami sprejeti, da so vsi sedaj sprejeli to Lizbonsko pogodbo. Potem je bilo veliko manevrskega dela tudi v zvezi z drugimi vprašanji. No, to je delo, ki še traja. Lizbonska pogodba velja od 1. Eh, decembra. Sedaj smo v neke vrste prehodnem obdobju različni, v različnih formacijah bo svet sedaj se ukvarjal s tem. Prej smo imeli svet za zunanje in splošne zadeve. V ponedeljek in torek smo se sedaj odločili, da ločimo ta dva sveta. Svet za splošne zadeve in svet za zunanje zadeve. In eh, kar zadeva svet za zunanje zadeve, tega bo sedaj vodila Catherine Ashton, medtem ko bo uh, predsedujoča država še naprej predsedovala svetu za splošne zadeve. V ponedeljek eh, je na splošnem svetu bila tudi uh, gospa Ashton in uh, sodelovala je v ponedeljek zvečer in v torek. Uh, na vseh teh naših pogovorih, zato da bi čim bolj gladek bil ta prehod. Zlasti pomembno v nekaj naslednjih mesecih bo delo službe za zunanje ukrepe ali zunanje diplomatske službe, če hočete. Gre za vprašanje Kabula. Oktobra je Evropski svet podprl poročilo predsedstva, potem ko smo se pogovorili z mnogimi državami članicami o smernicah za vzpostavitev eh, neke vrste diplomatske službe za zunanje zadeve Evropske unije. Seveda o tem se bomo morali pogovoriti še z Evropskim parlamentom, z vladami držav članic eh, in To bo delno potekalo tudi danes in jutri na sestanku na vrhu. Gospod predsednik, to je nekaj vprašanj, s katerimi smo se ukvarjali, seveda jih je bilo še precej več, ampak naj vam še enkrat ponovim to, kar sem povdaril na začetku. Biti odgovoren za zunanje zadeve Evropske unije pomeni biti pozoren vsak dan in vsako uro vsakega dneva. Zakaj? Zato, ker se svet zelo hitro razvija in spreminja morda postavlja več zahtev, več izziv in morda je svet nekoliko bolj nevaren danes, kot je bil pred nekaj leti. Zato moramo ostati odgovorni in bomo do 31. decembra in vse čas, ki nam je še eh, prestav, čeprav bomo seveda tudi Božička in detka mraza morali v naše razmisleke vključiti. Eh, torej vse čas bomo uporabili za to, da bomo čim bolj gladko lahko predali vse te naloge Catherine Ashton. In začetek te predaje, če smem tako reči, je zelo gladek, zelo uspešen. Mislim, da bomo na ta način lahko hitro prešli na bolj eh, aktivno in koherentno evropsko strukturo v prihodnih nekaj mesecih. Hvala. Grazie signor Ministro per il tempo conce- Hvala lepa, gospod minister, za to uvodno predstavitev. V tem času, ki ste ga preživeli kot predsedujoči Sveta za zunanje zadeve, dolg se znam nalog je upravljal ta svet. In hvala za to podrobno predstavitev. Pa pridemo na vprašanja. Žal vas bomo morali prositi, da se držite 90 sekund. Gospod Severin ima najprej besedo. Gospod minister, iz lastnih izkušenj vem, da so lahko zunanji ministri zelo dolgočasni ali pa kontroverzni. In hvala, da niste bili dolgočasni. Sledil sem vaši predstavitvi in vašemu delu med švedskim predsedovanjem. Zadovoljstvom sem ugotavljal, da večinoma časa smo imeli enaka stališča. Želel bi samo povedati, da upamo, da po koncu švedskega predsedovanja bo Švedska še ohranila enak interes, da bo podajala pobude v evropskem procesu. Glede bolj konkretnih zadev pa lahko rečem, da se mi zdi res zelo pomembno, da je svet svoje sklepe sprejel tudi v zvezi z bližnjim shodom. Vedno smo prosili, da svet in Evropska unija govori v en glas in vsaj enkrat se je to zgodilo. Ampak moje vprašanje je povezano s dejstvom, da nekaj težav, ključnih težav v svežnju je bilo obravnavanih. Vprašanje naselbin ali varnostne varnostna vprašanja. Kaj lahko poveste v zvezi s tem? In še zadnja, zadnje vprašanje je povezano z Iranom. Kakšno je sporočilo švedskega predsedstva na nasled, naslednjemu predsedstvu, torej stalnemu predsedstvu? In kakšna je vaša dediščina, ko gre za bolj koherentno in tršo politiko do Irana? Hvala lepa. Zdaj pa gospod Weigl, minuta in pol. Eh, jaz bi poskušal nekaj besed po slovensko, zato ker bom poskušal strniti dve temi. Eh, najprej, gospod Bilt, jaz se vam zahvaljujem za drugi del vaše karakteristike in to je <clears throat> za kontroverznost. Mislim, da ste v temle eh, svojem obdobju izkoristili eh, svoj čas in poskušali sprožiti precej stvari, ki so nekako ležale v skladišču. Posebej eh, sem z veseljem sprejel vaš pogum, da ste načeli vprašanje statusa Jeruzalema in eh, da ste sprožili debato, ki je pač vodila do nekakšnega premika, ne, ki je pa seveda še vedno daleč od tega, da bi bil da bi bil eh, kaži pot do rešitve tega problema. Vprašanje, ki bi vam ga postavil s tem v zvezi, je, kako prepričati Izrael, eh, da mu Evropska unija ni Eh, nenaklonjena, ampak da lahko v sodelovanju e-, Evropske unije v mirovnem procesu Izrael samo pridobi. Eh, njihova reakcija na vaš predlog je bila pravzaprav eh, karakteristično odbojna in mislim, da je pravzaprav Izrael vedno znova nagnjen k temu, da postavi na kocko, na kocko vse. Eh, drugo vprašanje, ki bi vam ga postavil, je vprašanje eh, Bosne in Hercegovine zdi se, da je, da je čas za neko novo kontaktno skupino v Bosni in Hercegovini, ki bi pomagala eh, rešiti eh, in najti izhod iz slepe ulice v zvezi z, eh, z ustavnimi spremembami. Tudi vaša izkušnja tam je bila precej boleča z inicijativo v Butmerju. In tretje vprašanje je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 zunanjepolitičnih vidikov. Ampak ta hiša ima svoje pravile in tradicije in v imenu zelenih je moja naloga, da izrazim nekaj pomislekov. In imam nekaj vprašanj, čeprav nekaj odgovorov smo že dobili. Zakaj je odlaganje pogajan z Makedonijo in z na, za nalašč sem rekel Makedonija, ne nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. In kaj naj naredimo z zaprosili tožilke za kazenske zadeve na mednarodnem sodišču v Hagu? Pa še v zvezi s Srbijo, ali ne bi morala biti Srbija bolj kooperativna, ko gre za kosovske institucije? In če si prav razumem, nedavne sklepe sveta za splošne in zunanje zadeve, ali naj bi prišlo do liberalizacije vizumskega sistema tudi s Prištino? Hvala lepa, gospod Tarant. Minuta in pol. Panie, ne, gospod Kovol. E, panie ministrze, e... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod minister, z velikim zanimanjem sem vas poslušal in zelo spoštujem vaše delo, zlasti v zadnjem času. Želel bi vam čestitati za vaše dosežke. Dve konkretni vprašanje imam. Prvo je povezano s shodnim partnerstvom. To je uspeh, ki ste ga sami osebno zagotovili. Vaše besede so bile zelo pozitivne in nedvoumne. V bistvu nimam dovolj časa, da bi se zdaj le pričkal z vami. Ampak sam bi rekel, da projekt ni tako uspešen, kot ste sami predstavili. Bi nam lahko podali nediplomatski kritični pogled na ta projekt. Zelo hvaležen bi vam bil za tako odkrito izjavo verjamem v ta projekt, ampak mislim, da je bila vaša ocena malo umetno optimistična. Pa še konkretno vprašanje. Zanima me vaše osebno mnenje. Ja, zaključujem svojo predstavitvijo. Torej, zanima me vaše mnenje o civilni vlogi Evropske unije v Afganistanu. Kaj menite o aktivnosti, v katere bi morala biti vključena Evropska unija? Zdaj pa kolega Aži Đorđo, minuto in pol. Non c'è. Si, si. Je tukaj? Ja, izvolite. Okay. È andato. Non c'è. Allora, eh... Kot kaže, ga ni tukaj. Zdaj pa minuto in pol, gospod Klajes. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter, meneer de minister. Ik zal... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani minister, imam nekaj vprašanj v zvezi s Turčijo, ki ste jo začuda dali v jugovzhodno Evropo. Sami ste rekli, da Turčija še vedno ni izpolnila zahtev povezanih s carinsko unijo. in da ne priznava vseh držav članic Evropske unije. Torej, zanima me, če ste določili rok za Turčijo, da izpolni zahteve in obveznosti in kakšen je ta rok, če ja. Zanima me tudi, kakšno je stališče sveta v zvezi z novo zunanjo politiko Turčije, ki se približuje državam, kot sta Iran in Sirija in postaja vedno bolj protizahodna in proti evropska sam premije je čestital predsedniku Ahmadinejadu ob njegovi ponovni izvolitvi. Premije Erdogan je podal tudi izjavo v zvezi z iranskim jedrskim programom. Erdogan je rekel, da vsaka zahodna država, ki se pritožuje nad Iranom, in nad njihovimi jedrskimi prizadevanji, so hipokritične, zaradi tega, ker so te evropske države tudi same jedrske države. Vse to je zaskrbljujoče in zanima me, kakšno je stališče sveta v zvezi s tem in zanima me, kako boste ravnali v prihodnje. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Taler, minuto in pol. Gracije, prezidente. Gospod minister, iskreno čestitam za impresivno listo aktivnosti in Čestitam za impresivno listo aktivnosti in dosežkov v dobrih petih mesecih predsedovanja, tudi za švedsko asistenco pri slovensko-hrvaškem sporazumu. Hvala. Obenem verjamem, da ste storili, kar se Makedonije tiče, vse, kar je bilo v vaši moči, da bi se Makedonijo končno premaknilo naprej, na njeni evropski poti. Vprašanje, prvo, dve vprašanje imam. Ali je ob Grčiji in Cipru bil še kdo proti temu, da začnemo pogajanja v članstvu sto štiri leta čakajočo kandidatko. In kakšni so bili morda vsebinski razlogi držav, ki so bi bile proti, ob Grčiji in Cipru. Drugo podvprašanje, ali je kdo v debati odprl vprašanje teme odgovornosti za mir, varnost, stabilnost v regiji. Vemo, kako ranljiva je kandidatka Makedonija, izkušnja izpred parih let to kaže, vemo, kako ranljivo je to področje Evrope, strinjam se z vami, da je naša posebna odgovornost, da v svoji regiji počistimo in uredimo stvari, mislim, da prihaja debata o odgovornosti za mir, stabilnost v regiji. Hvala lepa. Grazie, onorevole Taler, con lei si chiude il primo. Hvala lepa, z vami zaključujemo prvi del intervencij, prvi sklop in predajam besedo kar gospodu Biltu, da poda odgovore. Hvala lepa, spoštovani poslanci in poslanke. Upam, da bom lahko odgovoril na vsa vprašanja. Vse poskusil bom. Hvala, gospod Severin, da ste rekli, da nisem dolgočasen. Vsaj nekaj. Žal bi mi bilo, če bi me gledali, če bi name gledali kot na dolgočasnega človeka. Ja, včasih pa sem lahko kontroverzen in včasih na parlamentarnem zasedanju je prav kontroverznost tista, ki pripomore k temu, da se stvari premaknejo naprej. In upam, da bom kontroverzen lahko še naprej, tako kot doslej. Začnimo s bližnjim shodom. Gospod Weigel je imel nekaj vprašanj v zvezi s tem, zlasti povezano z Jeruzalemom. Mislim, da sem obrazložil različne faze naše politike na Bližnem vzhodu. Nisem pa predstavil, nisem pa pozdravil prizadevan Haverja Solanja in našega posebnega predstavnika ki je tam skoraj vse čas, gospod Solana pa je bil veliko krat tam. Kar pomeni, da imamo nenehne stike z eh, strankama v sporu. In mislim, da se zdaj premikamo v smeri neposrednih pogajanj. Najprej je bila ena stran nepripravljena na ta pogajanja, potem druga, ampak zdaj pa upam, da pomembna izjava, ki smo jo sprejeli v torek, da bo predstavljala spodbudo za začetek neposrednih pogovorov. Pripričan pa sem, da bodo na našo izjavo iz torka gledali kot na nekaj, kar je lahko podlaga za nadaljne razprave. Kar nekaj vprašanj moramo obravnavati, ko govorimo o teh pogovorih, o teh razpravah. Kot smo rekli v torek, bomo imeli omejen časovni okvir. Vprašanja so znana, ampak uh, treba bo omejiti ta čas za pogovore. Rešitev, ki jo predlagamo, ni edina možna. Seveda govorimo o naselbinah in vsaka gradnja na teh ozemljih je ilegalna, je nezakonita. Izraelska stran je bila pozitivna v smislu moratorija, vendar pa to ni, niso vse naše zahteve. Je pa to vsaj več, kot je bilo narejenega doslej. In to smo si pozitivno zabeležili. Vprašanje Jeruzalema je tudi v središču pozornosti zadnjih nekaj tednov. Tudi pri tem vprašanju moramo vedeti, da tudi v pogajanjih, tudi v pogovorih, ki se bodo upamo začela, moramo priti do rešitve tega, kje bo meja in izhodišče bodo meje iz leta 1967. In tukaj še ni dogovora med strankama. Mejno vprašanje bo rešilo vprašanje naselbin z izjemo Jeruzalema. Vprašanje Jeruzalema pa je ključno vprašanje tega spora, seveda. Mogoče smo naše stališče sicer predstavili bolj jasno kot ostali in to se mi zdi edino prav. Lahko samo rečemo, da ne vidimo rešitve, ki bi pomenila, da Jeruzalem ne bi, bilo, ne bi bil glavno mesto ene ali druge države, se pravi. Tudi druga vprašanja so zelo težka, mogoče ne enako težka zlasti, ko gre za varnostne ureditve in druge meje. Nismo se izrazili v zvezi z vsakim od teh vprašanj, ampak tako, kot je bilo zapisano, smo delali na depozitih. To se sliši kot nekaj bančnega, ampak poskusili smo biti kritični, ko gre za pomoč palestinskim oblastem in izgradnjo palestinske države. Tu gre za vprašanje varnosti Izraela. Tudi na, tam je bil na, narejen napredek. Predsednik je bil zelo pozitiven, ne samo na področju varnosti. Tudi vlada Izraela to priznava na Zahodnem bregu napredek je bil velik in to je zelo pomembno pri spodbujanju gospodarskih aktivnosti. Izraelske omejitve na Zahodnem bregu so bile omaknjene in povezavi z varnostnimi vprašanji je to pomenilo izboljšanje gospodarske situacije. Vsa ta vprašanja moramo torej obravnavati in to so tako imenovani depoziti na področju vprašanj beguncev, naselbin in drugih. Glede Izraela še nekaj nasplošno. Gospod Vajgal je zastavil vprašanje tudi v zvezi s tem. Eno sporočilo bi želel podati. Mogoče je to sporočilo za Izrael. Evropska unija obstaja. Nisem čisto prepričan, da tisk v Izraelu ne zastopa vlade. Vsaj večinoma ni tako in tudi ne bi smelo biti tako. Ampak, če beremo medije, tiskane medije, se zdi, kot da ne vedo, da Evropska unija obstaja. In menijo, da Evropska unija samo deli pravico in vlada. In seveda si moramo prizadevati za boljšo prepoznavnost. V torek pa se je pokazalo, da Evropska unija vseeno obstaja, vsaj ko gre za vprašanje Bližnjega vzhoda. Sčasoma pa mislim, da ko bomo vedno bolj izvajali Lizbonsko pogodbo, bomo še jasneje pokazali, da Evropska unija obstaja kot kohezivna, povezovalna sila in igra delitve in vladanja. ne bo več uh, eh, uveljavi, saj se lahko na njo gleda kot na kontraproduktivno. Zdaj se z Iranom. Gospod Severin in še nekdo je vprašal nekaj v zvezi s tem. Mislim, da je bil to gospod Klas. To je bilo jedrsko vprašanje povezano s Turčijo. Nasvet, ki ga lahko dam v javnosti, Catherine Ashton, In to sem tudi že prej naredil. Je samo to, da rečem, da gre za zelo zapleteno vprašanje. Tukaj je šlo za tako pozitivni in negativni razvoj dogodkov. Dobra novica je politika Obamove administracije. Že leta se ukvarjamo z Iranom in njihovim jedrskim programom. In v bistvu smo pripravili vse za trenutek, ko se bo lahko ZDA vključila v igro. Druga stvar pa, je, pa so takošne posledice predsedniških volitev. Ne govorim samo o kršitvah človekovih pravic, ampak čisto očitno je, da veliko ključnih akterjev na iranski sceni Menijo, da je bolj pomembno, da se borijo drug z drugim trenutno, namesto da bi začeli s konstruktivnimi pogajanji z zunanjim svetom. Torej takrat je bila možnost, da bi se angažirali zaradi, tudi zaradi ZDA, ampak Iran se zdaj srečuje z notranjimi nemiri, če lahko tako rečem, in zaradi tega bi bo to veliko težje, kot bi bilo sicer. Kar nekaj pomembnih dogodkov se je že zgodilo in vrat ne bi zapiral. Glede raziskovalnega reaktorja v Teheranu, no, to vprašanje mislim, da je treba odpreti, pa tudi če rešimo to vprašanje, ne bo rešilo to vseh problemov, ampak bo vsaj dober začetek. Kaže pa, da se je Iran vseeno počasi pripravljen začeti pogajati. Ampak ne bom šel v podrobnosti glede vseh voditeljev in voditeljskih aktivnosti v Iranu. Mi želimo povdariti, da smo še vedno zavezani tej politiki. Angažma je treba začeti in če bomo razrešili vsaj eno vprašanje, bomo mogoče uspeli rešiti tudi druga. Iran je pomembno varnostno vprašanje, ampak če ne bomo uspešni, si bomo morali pogledati, kakšni so možni drugi ukrepi. In z analitičnega vidika si bomo morali pogledati to vprašanje. Karkoli pa bomo naredili, moramo prej o tem pozorno razpravljati, ali je sploh možno izvesti in ali bomo dosegli politične cilje, zlasti kar zadeva iranski jedrski program. To je vprašanje, ki je bistvenega pomena v naslednjih mesecih in še veliko podrobnosti v zvezi s to oceno bi vam lahko povedal. The, um, uh, western... Kar pa se tiče različnih zadev na Zahodnem Balkanu. Gospod. Uh... Vajgel je govoril o neki novi kontaktni skupini v Bosni, vendar žal tu imamo že en svet in sam sem bil prisoten pri ustanovitvi pred 15 leti, vkolikor je to dovolj ali ne, ne vem. Torej, tu sodelujemo v veliki meri z američani in mislim, da je to kritičnega pomena. Sodelujemo z Turčijo, tudi eh, v zvezi s Turčijo in Rusijo zamečani namreč. Vendar ob tem naj povem, da bi morale obstajati določene meje glede eh, tega, kaj lahko dosežemo, kajti to ni naša država. Evropska unija, Združene države, Rusija, mi nismo lastniki eh, Bosne, to je soverina država z vsemi svojimi težavami. Seveda se v naših državah politiki ne strinjajo najbolj s tem, vendar na koncu tega pa se le strinjamo o bistvenih stvarih. In to je ta umetnost potrebnega kompromisa, ki ga je treba ustvariti tudi v Bosni. In sam sem mnenja, da je mednarodna angažiranost v Bosni nekaj, kar je treba skrbno kalibrirati. Če je tega preveč, ne bo tega državnega kompromisa znotraj države, kajti veliko lažje bo za bosanske uh, politike, da odidejo, ne pa da se pogovarjajo z ljudmi druge politične stranke v sami državi. Mislim, da smo tu naredili z američani veliko dobrega dela, pripravili pravzaprav teren za takšno smeritev, vendar nekaj, kar se ponavlja še izpred desetih let, da se preveč pogovarjajo s tujci, kajti na koncu dneva je tako, da bo prihodnost Bosne določena se strani političnih voditeljev in njihovih stališčin. Oni se morajo pogovarjati med seboj in to je tisto jasno sporočilo, ki jim ga pošiljamo. Seveda jim svetujemo, kaj treba storiti, da morajo pač sodelovati z Evropskim sodiščem za človekove pravice, potem so tudi uh, torej reforme inštitucij, ki so potrebne za. Evropsko unijo in tudi urad za visokega predstavnika bo treba zapreti in odločiti se mora za suvereno demokracijo, da se bodo lahko premaknili v smeri pristopa. In govoril sem bosanskim politikom o tem, in povedal sem jim, da Srbija ne bo zavedno blokirana in Makedonija se premika naprej in Črna gora. In videli smo, kaj se je zgodilo v zvezi z vizumi. Tam smo bili aprila in vsi so rekli, ja, ostali, ostali so tu naredili napredek, vi pa se ostajate zada in vidimo lahko, kaj se je zgodilo. Imamo situacijo, ki Jo sicer zelo pozdravljam. 19. decembra se bodo omejitve za vizume za državljane eh, nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, Črne Gore in Srbije, eh, se bo ta vizumi, torej to se bo odstranilo. Za Bosno pa to ne velja. In to je povezano z bosanskimi politiki, da morajo storiti to, kar je potrebno storiti. Potem so tu še pomembnejše zadeve, vendar odgovornost je njihova in to morajo razumeti. In ko bodo začeli z volivno kampanjo, se morajo malo manj osredotočati o, na preteklost, ampak bolj na prihodnost. Seveda, mednarodni napori bodo še vedno prisotni, ampak. Pomembno je parlamentarno delo in takšno sporočilo jim je treba posredovati. Kar se tiče nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije, tu se bom emil in nekako povedal sem to že na začetku, velja še za druge stvari. Mi predstavljamo Evropsko unijo in tu so meje tega, kar lahko storimo. Torej, gospod Papandrejo, gospodom Vrovskim sem se pogovarjal tudi o bilateralnih zadevah, kako je treba to zadevo rešiti znotraj evropskega konteksta. In upam, Želel sem si, da bodo ti razprave nekako bolj uspešne, žal niso bile, vendar zdaj razprave potekajo in sicer v tonu, ki ga prej ni bilo zaznati in to bolj pozitivno. In nekdo je rekel, to je eh, država, ki dolgo časa že čaka in. Mi jim pošiljamo nekako pozitivno sporočilo, vendar glede omejitev, ki obstajajo nekih naslednjih mesecih, mislim, da bodo eh, tu zelo pomembni in seveda tudi vloga Evropske unije z njim. Kar pa se tiče vzhodnega partnerstva, ste me prosili, da povem ne. No. Torej, dejansko sem bil umetno optimističen, kar se tiče vzhodnega uh, partnerstva, bolje to, kot pa umetno pesimističen. Ja, to drži. Bolj sem optimističen zdaj po srečanju v torek, kajti tam sem bil resnično presenečen. Imeli smo šest zunanih ministrov, vsi so prišli, niso govorili samo tiste običajne stvari, ampak so vsi nekako predstavili pobude za napredek. Torej, zdaj prehajamo v naslednjo fazo in oni nekako so prevzeli lasništvo nad tem procesom. Mislim pa, da je to še zelo zgodaj in nismo še niti enega evra porabili za to, kajti sredstva bodo na volje šele s 1. januarjem. Tako da smo dejansko šele v fazi zagona vzhodnega partnerstva. Potem je vprašanje, ali bo teh sredstev dovolj, torej sredstev, o katerih smo se dogovorili, vendar potrebnih bo več sredstev. In zdaj eh, se pogovarjamo in predajamo stvari španskemu predsedstvu. je to, da bomo omogočili finančnim inštitucijam, da nekako vzpostavijo eh, povezave z vzhodnim partnerstvom, ne samo Evropska investicijska banka. S tem se bo odprlo, torej se odprlo veliko novih sredstev za vzhodno partnerstvo. Tu je še veliko drugih stvari, ki so dokaj zapletene in mislim, da se je treba temu posvetiti ravno zaradi tega. Torej, tu je stvar eh, vizumov, ena zadeva je. To je ena zadeva, ki jo vsi želijo od nas in to je svoboda gibanja za vse. In te omejitve glede vizumov oziroma da so vizumi potrebni, je, to je boleča stvar. In to so zadeve, ki morajo biti prioriteta v naslednjih letih. In seveda vemo, uh, da bo treba to obravnavati v svetu za pravosodje in notranje zadeve in za zunanje zadeve. Torej, to sta dva sveta, ki bosta to obravnavala. So pa še drugi, ki bodo tudi imeli tu končno besedo. Kar se tiče Turčije. Seveda je Turčija v jugoshodni Evropi tako kot eh, Cipr, niti ene druge države ne smatram, da so nekje drugod. Cipr je v Aziji? Aha, Cipr je v Evropi, Turčija je v Aziji, tako. Uh mhm. -huh. Turčija je v Mali Aziji, tri odstotke Turčije je v Evropi. Aha, jaz sem mislil tudi za Cipr, da je bolj vzhodno tam kot večina Turčije. Moram si pogledati zemljevid nekaj. Torej, po mojem mnenju sta tako Turčija kot eh, Cipr bila opredeljena kot del Evrope se strani Evropske skupnosti, Evropskega sveta in Evropske unije. In sicer to ni veljav vedno, ampak odkar te inštitucije obstajajo. Prej želeli ste, da povem svoje stališče glede turške zunanje politike. Res je, Turčija danes vodi veliko bolj aktivno zunanjo politiko v primerjavi s preteklostjo in to je turška zunanja politika, ki ima svojo lasno identiteto. Um, tako kot naprimer švedska zunanja politika ali britanska. Eno, uh, torej glavnih vodil eh, Turčije v zunanje politike je, da nimajo težav s svojimi sosedi in tu ne vidim težav. Mislim, da je vsaka država zainteresirana za mir na svojih mejah. Včasih je tako, da so naši sosedi zelo prijetni, drugič pa ne. Vendar vsi, torej vsi želimo eh, nekako dobre odnose, brez konfliktov in kot del te politike so seveda normalizirali svoje odnose tudi s Sirijo. To vidimo in to je vidno tudi v našem eh, sporazumu s Sirijo. Zelo pogumen korak so naredili v zvezi z Armenijo in vsi tisti, ki eh, ste to obravnavali, veste, kakšne eh, bolečine so s tem povezane. To je korak, ki ga sam pozdravljam, tako vodstvu Turčije, kot tudi eh, Armenije. Zadeva mora biti še ratificirana v obeh državah, kar bo še težaven eh, proces in tu bomo želeli pomagati. To pa je povezano še z drugimi zadevami. Tudi odnos z Iranom jih zelo zanima, kar pa je seveda povezano tudi z Irakom. Če sem pošten, je tako. Če bi Turčija in Iran zaradi severnega Iraka prišli v spor, ne bi nikoli mogli ustvariti miru v stabilnosti v Mezopotamiji. Torej, Turčija želi stabilizirati svoje odnose z Irakom in tudi z kurdskim vodstvom govorili ste o njihovi vlogi v zvezi z iranskim jedrskim vprašanjem. To je zelo zadev, pomembna zadeva. In dva dni je bil Erdogan v, v Washingtonu oziroma na začetku tedna je bil tam, mislim, da se je že vrnil. In to je povezano z različnimi zadevami, pa tudi z Afganistanom, kjer igrajo pomembno vlogo. In to je nekaj, o čemer smo se pogovarjali z zunanimi ministri. Torej, oni eh, želijo sodelovati v mirovnem procesu na Bližnem vzhodu, v zvezi z Kaukazom, z Afganistanom in želimo nekako tu uskladiti turško zunanjo politiko z evropsko zunanjo politiko in srečanje z zunanim ministrom. To, če je, je bilo nekaj, se, kar smo vsi zunani ministri zelo nekako uh, cenili. Potem še Afganistan in Kosovo. Kosovo je seveda zapletena zadeva, kajti neodvisnost Kosova vse države članice EU še niso priznale. Vendar kljub temu lahko naredimo korak naprej. Uh, Torej, tu, bi, tu želimo nadaljevati v strukturiranem procesu uh, sodelovanja s Kosovom. To pomeni, da obstaja perspektiva liberalizacije vizumov tudi za Kosovo in bomo videli, kako se to lahko realizira tudi, eh, torej, ker gospodarska situacija in vladavina prava sta tam problematični in pa še moje osebno mnenje o civilnih vidikih naših naporov v Afganistanu. To je zadeva, o kateri ravno zdaj razpravljamo in obstaja nek not, dokument, notranji dokument, raz, torej pogovarjal sem se z Holbrookom, z afganistanskim predsednikom potrebujemo koherentno strukturo Evropske unije v Afganistanu. Tu naj bi predstavljala Catherine Ashton. Ona predstavlja tako komisijo kot svet namreč. Potrebujemo, torej to je, to so inštrumenti Evropske unije. Potrebujemo pa tudi boljše sodelovanje držav članic oziroma koordinacijo med njimi. Ena zadev, kjer sem skoraj izgubil živce med svojim predsedovanjem, je bilo, ko sem skušal eh, nekako zbrati skupaj modro knjigo o Afganistanu. Zelo težko je bilo doseči, da bi 27 držav poročale na istem dokumentu, kaj počnejo v Afganistanu, torej na istem obrazcu oziroma vzorcu. Torej, bil sem presenečen takega poročila Eh, nismo dobili in nismo imeli predstave o tem, kaj počne Evropska unija v Afganistanu, dokler nismo te modre knjige nekako izdelali. In potem smo skušali cel proces pospešiti. Več kot eno milijardo sredstev, torej evrov, porabimo za Afganistan na leto. In tako je potrebno, da strukturo torej Evropske unije ustvarimo tam in neko povezanost odnose med državami članicami in koordinirano sodelovanje z združenimi, združeno med državami Amerike. Anet Karajda tukaj zelo veliko prispeva in njegovo delo temelji na sodelovanju med eh, torej napori, ki so vloženi v eh, gospodarske dejavnosti, v vladavino prava. Torej, ne želim demilitarizacije na celotnem področju torej vojaška mašinerija ima tu na voljo sredstva in je učinkovita, vendar obstaja razlika med vojaškimi in civilnimi napori. Med obema pa bi moralo obstajati tesno sodelovanje znotraj nekega političnega okvira. Vendar civilni napori ne smejo nekako prevzeti tudi vojaških naporov. Na začetku sicer zadeva izgleda učinkovita, koncu koncev pa ni učinka. Kaj mi želimo doseči, je izgradnja države v Afganistanu. Upam, da bo parlament tu ostal angažiran in seveda je tu še vprašanje volitev. Torej, kot poročilo o volitvah je pokazalo na vrsto pomankljivosti glede same izvedbe volitev. Pa kljub temu so bile to najboljše volitve v regiji. To je regija, ki vseboje Iran, Tadžikistan in druge države, ki so še tam, Uzbekistan in tako dalje. Pa vendar, in to sem tudi jasno že povedal, vendar naslednje, povedal predsedniku, naslednje volitve ne bodo preživele brez eh, potrebnih standardov in ponudili smo pomoč Evropske unije in sicer, da bi si pogledali volivni sistem, da bi postal čim bolj dostojen za volitve, parlamentarne volitve naslednje leto. Vendar mislim, da jih bo težko izvesti v roku, kot je zdaj predviden. Evropsko poročilo je takšno, torej tako vsebinsko bogato, da bo verjetno treba zadevo malo premakniti. In gre za poslance v Afganistanu, ne za predsednika Karzaja. Torej, parlamentarni dialog je v tej zvezi zelo pomemben. Na televiziji žal pa je tako, da je vedno samo predsednik Karzaj, vendar tam je še vedno parlament in ta parlament ima znatna pooblastila, ki jih ne smemo zanemarati in razviti dialog z poslanci, torej parlamentarci tam, je zelo pomemben za napore, ki naj bi pripeljali k stabilnosti. Hvala, gospod minister. Sedaj pa otvarjam drugo in zadnjo zadnji krok eh, vprašanj. Gospod Mavronikolos, minuto in pol, prosim, da spoštujete dodeljen vam čas. Hvala, gospod eh, predsednik. Gospod minister, v zvezi z zadnjim razvojem dogodkov v Turčiji me zanima, ali Evropska unija zagotavlja tukaj kakšno pomoč Turčiji, tako da bo Turčija lahko našla eh, prave, dobre rešitve, ko gre za njene odnose s sosedami. Na kak način lahko mi pomagamo pri teh eh, pogovorjih, vzpostavljanju eh, stikov? In zanima me, ali bo Lady Ashton in morda še kdo drug lahko sodeloval Eh, razumno sodeloval v teh eh, pogovorjih. Druga stvar, ki me zanima, je, ali kaj vemo o tem, ali bo Turčija končno začela izvajati protokol iz Ankare. Ali imamo kakšne najnovejše novice, ki bi bile bolj optimistične v zvezi s tem? Moram pa reči, da se z vami, gospod minister, v nečem ne strinjam. Namreč, če govorimo o Turčiji in Cipru, no, obe državi sta geografsko rečeno v Evropi, vendar Cipr je del Evropske unije. Torej, ko gre za Evropsko unijo, ne gre samo za čisti zemljepis, temveč gre za to, Eh, da ugotavljamo, kdo hoče biti še naprej del evropske eh, civilizacije. In tisti, ki hočejo to narediti, morajo biti demokrati. Sedaj pa poslanka Julen. Eh, Hvala, gospod predsednik. Gospod Pilt, to, kar počnete kot švedski zunani minister in predsedajoči svetu, mislim, da se je izkazalo kot eh, zelo dobro. No, med eh, predsedstvi Evropske unije poteka neke vrste tekmovanje, podobno kot Eurovizija in če bi vas ocenjevala, bi vam dala 12 točk za vaše delo. Mislim, da ste naredili marsikaj dobrega in koristnega. Želela pa bi vašemu predsedstvu tudi čestitati spričo sprejema strategije za Baltik. Imam pa vprašanje v zvezi z Kubo. More bitna liberalizacija odnosov med Evropsko unijo in uh, Kubo je povzročila mešane občutke, tako kot uh, to velja za odnose med EU in Belorusijo. Kaj vi menite, gospod minister, kako se lahko razvijajo more biti odnosi v prihodnosti med Evropsko unijo in Kubo? Hvala, gospa Juland. Sedaj pa poslanka Avtola, minuta in pol. Hvala. Danes je mednarodni dan človekovih pravic. In švedskemu predsedstvu bi želela čestitati spričo tega, da je človekove pravice povdarjalo pri vseh svojih eh, dejavnjih. V imenu pododbora za človekove pravice se vam zahvaljujem za odlično sodelovanje z predstavniki švedskega predsedstva. Vendar imam vprašanje, kako bo vključevanje človekovih pravic uh, potekalo v delovanje zunanje diplomatske službe, ki jo ustanavljamo v Evropski uniji. Zaenkrat ne vemo, kdo bo no, imenovan kot posebni visoki predstavnik eh, gospe Ashton za človekove pravice. Kakšen bo ta človek? Eh? Ker zadeva vključevanje človekovih pravic, mi zdi tukaj zelo pomembno. Kako se bomo izognili situaciji, o kateri mislim, da ste posredno govorili, ko Eh, je potoval gospod Berlusconi v Belorusijo in eh, opoziciji ni namenil niti eno sekundo časa. Potem tretje vprašanje v zvezi z Gruzijo. Vem, da ste zelo angažirani v delu z Gruzijo. Kako bi vi analizirali trenutni položaj v tej državi, delejavnosti Rusije na gruzijskem okupiranem ozemlju, potem gradnja cest? nadzor uh, na morju in tako naprej. Posledice vsega delovanja Rusije, pa tudi Gruzije, so sedaj že predmet obravnave Evropskega sodišča za človekove pravice in Mednarodnega kazanskega sodišča v Hagu. Hvala. Sedaj pa gospa Andorakis, minuto in pol. Gospod Andorakis. Hvala, gospod predsednik. Najprej je govoril minister o pogovorih med EU in Moldovo. Tukaj se mi zdi, da je situacija zelo nestabilna. V Moldovi namreč. Zato ne vem, ali je res eh, pametno, da se spuščamo v tak dialog z Moldovo. Ne vem, če je to posrečena ideja. Drugič sklepi v zvezi s sodelovanjem z Latinsko Ameriko. Tukaj ministri niso kaj dosti pozornosti posvetili tej celini. Kaj bi želel s tem v zvezi povdariti? Gre za situacijo v Kolumbiji, imamo pa tudi trditev, da multinacionalke spodbujajo Mm, recimo temu negativni razvoj stvari v Latinske Ameriki. In potem tretja stvar, naše skupno stališče v zvezi s Kubo. Menim, da bi Evropska unija tudi, to je četrta zadeva, morala posredovati pri turških oblasteh. Slišali smo, da so, kar zadeva nekatere politične stranke, tukaj sprejeli povsem nerazumne odločitve poslanec Madlener, minuto in pol. Hvala, predsednik, hvala, gospod minister. Štiri vprašanja v zvezi s, s sklepi sveta o Bližnem shodu. Zakaj ste govorili samo o dveh od petih vprašanj, namreč eh, o naselbinah eh, eh, izraelskih? Zakaj niste govorili o Jeruzalemu? Potem, zakaj niste govorili o beguncih? svet se posvetil samo nekaterim vprašanjem, drugim pa ne, ali ni to enostranski pristop, ki daje prednost Palestini. Ali izjava sveta kaže in daje vedeti palestincem, da imajo eh, več koristi, če se ne vrnejo za pogajalsko mizo. Ali na ta način ne ogrožamo eh, cilja, ki je, da obe strani čimprej pripeljamo za pogajalsko mizo zakaj ne govorite o Hamasu, njegovih nasiljih in kako destruktivno deluje Hamas, ko gre za mirovni proces? Zakaj niste obsodili Hamasa, ki destabilizira tudi palestinsk, eh, delovanje palestinskih oblasti? Zakaj niste govorili o kršenju človekovih pravic strani Hamasa, ko gre za prebivalce Gaze? In zadnje, zakaj ni svet in švedsko predsedstvo ustralo na ostrejšem pristopu, ko gre za sankcije proti Iranu. Ali nam Iran v zadnjih nekaj tednih ni dal dovolj vedeti, da uh, deluje tako, kot Evropska unija ne želi na področju en, uh, nuklearnega jedrskega vprašanja. Hvala, gospod Madler. Kolegica Primero Lopez, minuto in pol. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi ministru Biltu za delo, ki ga je opravil in ga še opravlja v času švedskega predsedovanja. Žal nismo vseh ciljev dosegli, ampak vseeno. Zanima me nekaj v zvezi s pridružitvim sporazumom za Libijo. To je vprašanje, ki me zanima, zlasti, ko gre za področje priseljevanja. Morda bi lahko uh, s tem v zvezi omenili tudi Tunizijo. Hvala, kolega Butikofer. Hvala, gospod predsedujoči minister. Bil tri vprašanja imam. Afganistan, Kolumbija in Bližnji vzhod. Afganistan. Rekli ste, da tukaj mora Evropa imeti en glas, ne pa kot uh, zbor, ki poje neoglašeno. No, uh, vendar zbor bi bil boljši, če bi bil ta zbor uh, odločen zbor policijskih sil v Afganistanu, ki bi jih poslali eh, iz Evropske unije. Da bi dokončno ne samo bili mi prisotni tam, temveč bi tudi usposobili dovolj domače policiste za svoje delo. Kaj je vaše predsedstvo naredilo, da bi se tukaj situacija spremenila? In sprašujem se, koliko predsedstva bo še potrebno v Evropski uniji, preden se bo sploh to spremenilo, če imate sploh namen to spremenjati? Kolumbija. Vedno več sindikalistov tukaj ubijajo, več kakor v katerikoli drugi državi. Zakaj zunanja uh, trgovska politika Evropske, Evropske unije ni prilagojena temu? Uh, Eh, ZDA in Kanada so zaradi kršitve človekovih pravic že eh, zavrle eh, sodelovanje. Govorili ste o bližnjem shodu, govorili ste o stanju na bližnjem shodu, ampak kje je naša strategija, kje je naše stališče? Naše pristopi so namreč naleteli ne samo na nasprotovanje v Izraelu, temveč tudi v ZDA. Ameriški Kongres je absolutno proti našemu stališču. Pred nekaj dnevi sem se z nekaj kongresniki v ZDA pogovarjal o tem. Torej, kakšna je naša strategija prava, ko gre za bližnji vzhod? Hvala, gospod Butikofer. Sedaj, sedaj pa gospod Šolc, minuto in pol. Gospod minister, Prav imate, ko pravite, da je vaše predsedovanje do sedaj bilo uspešno, res nekaj napredka ste naredili. In eh, ker zadeva zelene, imamo dve vprašanji. Eno od težišč vašega predsedstva je bilo eh, razvijanje odnosov med EU in Rusijo. V Štokholmu je šesti krok eh, pogovorov potekal, ampak kaj smo dosegli na področju eh, listine o energetiki, ni bilo eh, nobene ratifikacije, ko gre za celo vrsto drugih področji, tudi ni bilo nobenega napredka. Torej, zanima me kakovost vsebina, ne samo strateško partnerstvo kot tako. Drugo, Belorusija sankcije smo podaljšali po eni strani, po drugi strani smo jih pa odpravili. Kaj boste, Lady Ashton, dali v uh, kovček, ko bo začela uh, se pogovarjati z partnerji iz uh, tega partnerstva, uh, vzhodnega partnerstva? Kakšne so perspektive Belorusije sploh? Hvala, gospod Šulce. Sedaj pa Bena, kolegica Bena Rabato. Euh, Hvala, gospod Vild, tako kot ostali se vam tudi jaz zahvaljujem za delo, ki ste ga opravili. Stališče, ki ga je v torek sprejel svet za zunanje splošne zadeve, ko gre za izraelsko-palestinski konflikt, torej tu bi rekla, da je treba povdariti, da je treba obe strani pripeljati tako daleč, da bosta prevzeli eh, koncept dveh držav in Jeruzalema kot glavnega mesta obeh. To se mi zdi pomembno. Vendar naj povdarim naslednje. Osem članov palestinskega zakonodajnega sveta je osem poslancev Evropskega parlamenta je šlo v Palestino, v Gazo prejšnji teden, kjer naj bi se srečali s palestinskimi sogovorniki, vendar ti njihovi načrti niso uspeli zaradi tega, ker je v zadnjem trenutku palestinska stran uh, odpovedala to srečanje. Torej, Eh, ta pomankanje sodelovanja se strani palestinskih oblasti je problem. In druga stvar, zakaj uh, skrbimo samo za interese Izraelcev? Konec koncev uh, gre tudi za uh, masakr palestinskih civilistov ki se je zgodil zaradi izraelskih vojaških posegov. Mislim, da moramo nekoliko bolj ravnotežiti naše pristope vsem partnerjem. Ne smemo tukaj imeti dvojnih meril. Tako bom končal. Eh, Žal mi je, ampak moram vas eh, prekiniti. To ni kongres v Bonu, veste, temveč eh, gre za Evropski parlament. In kot član EPP-a dovolite, da tudi sam postavim nekaj vprašanj. Najprej gre za vprašanje bližnjega vzhoda, glavnega mesta Jeruzalema, dveh držav in tako naprej. Poganja tukaj absolutno niso napredovala in mislim, da bi to moralo biti v uh, eh, ospravljanju spredju naših eh, naporov. Zanima me, kaj menite v zvezi s tem. Potem vprašanje v zvezi z uh, diplomatsko službo Evropske unije. Mislim, da potrebujemo demokratični nadzor nad delovanjem te službe. Zagotoviti moramo ustrezni nadzor za to, da bomo videli, ali ta služba deluje na podlagi političnih smernic, ki jih je dobila različni odbori Evropskega parlamenta so pristojni za različne vidike zunanje dejavnosti EU. Odbor za zunanje zadeve bi seveda želel tukaj sodelovati, ko gre za uh, imenovanje delegacij, ki bodo postovale v imenu EU po svetu. Um, Hvala lepa za besedo. Seveda, z gospodo, z gospodo Catherine Ashton smo imeli kar nekaj pogovorov že doslej in lahko rečem, da se dobro zaveda, da je treba nadaljevati z dialogom z Evropskim parlamentom o Evropski službi za zunanje zadeve. Pripričan sem, da bo ona lahko bolje poročala vam, ko boste imeli njeno predstavitev, mislim, da v drugem tednu januarja. Pripričan sem in vem, da posveča veliko svoje pozornosti tem kritičnim vprašanjem in da je mnenje Evropskega parlamenta nekaj, kar zelo upošteva. Napačno pa bilo, če bi jaz še v podrobnosti tega, saj pa tudi, če bi to morala biti naša odgovornost. No, ampak kot rečeno, Lizbonska pogodba je tu. Do 31. decembra bomo pogledali, kako naj se začne izvajati in to brez ovinkov. Lizbonska pogodba velja. In kar nekaj je vprašanj, ki mislim, da niso bila dovolj poudarjena v njej. Razprave o tem so že potekale. In danes in jutri se dogaja nekaj, kar lahko postane tema tega, da se od mene pričakuje, da bom predsedujoči Unije za trgovino. Šefi držav in vlad in zunani ministri so prej vodili, zdaj pa zunani ministri niso več del Evropskega sveta in potem govorijo samo o šefih držav in vlad, kar pomeni, da bodo lahko potem vključeni v to drugi ministri. Mogoče bo to dobro ampak lahko vam rečem, da to verjetno ni skupno mnenje vseh oziroma enotno mnenje vseh ministrov. Zame to pomeni bistveno spremembo. Večino tega, kar obravnava Evropski svet, je oziroma so evropske notranje zadeve. Odnosi med mojo državo, naprimer, in Evropsko unijo in drugimi državami članicami zame in za našo državo niso več zunanje zadeve, ampak gre za razširitev arene Evropske unije na domače zadeve. Zunanje zadeve pa odslej naprej pomenijo zunanje zadeve Evropske unije napram zunanjemu svetu. Logika v zadju bo, da bo Evropski svet predstavljal šefi držav vlad in vlad in včasih tudi zunani ministri, ko gre za zunanje zadeve, včasih bo šlo za finančne ministre, za okoljske ministre in pač odvisno od tega, katere, katere vprašanja bodo obravnavali. Ampak tla se še malo tresejo tik pred začetkom uveljavljanja Lizbonske pogodbe v praksi, zlasti kar zadeva tudi odnose med institucijami. Okrepljena vloga Evropskega parlamenta pa bo prav tako zelo opazna. Latinska Amerika je bila izpostavljena v vaših vprašanjih. Vrh v Braziliji je bil, z Brazilijo je bil zelo dober. Obravnavali smo vprašanja Hondurasa, imeli smo dialog s številnimi državami Latinske Amerike, imeli smo sestanke s Kubo, sestanek trojke s Kubo. In tu smo šli sem in tja. Ni bilo čisto gotovo, ali bo ta sestanek sploh organiziran. Ampak Evropska unija je jasna in hočemo delovati in sodelovati s Kubo. Hočemo imeti dialog in človekove pravice so del tega dialoga. In ne moramo reči, no pa imejmo dialog, pa izključimo vprašanje človekovih pravic. Ne, to ni sprejemljivo za Evropsko unijo. To pa pomeni, da smo hodili malo sem trtja, preden je prišlo do sestanka. In predsedstvo je bilo trdno na stališču, ki ga je zauzelo že prej. Nekaj nijans je bilo sicer med državami članicami glede pomena, ki ne ga pripišemo človekovim pravicam v dialogu s Kubo, pa tudi v dialogu z drugimi državami, naprimer bilateralni odnosi z Belorusijo kajti tam vprašanje človekovih pravic očitno ni bilo tako pomembno in to je povezano tudi z našim dialogom s Kolumbijo, kar je bilo omenjeno. Moldova. Tukaj je nekaj negotovosti. Gre za demokracijo, ki se poraja. Odpirajo pa se nova vrata za sodelovanje z Evropsko unijo in mislimo, da lahko pomagamo Moldovi, da doseže stabilnost. Če tega ne bomo naredili, mislim, da bo ta država bistveno manj stabilna kot doslej. Glede volitev pa ne morem povedati kaj več. Demokracija je včasih pač na trhlih temeljih. Ampak kot vedno se zauzemamo za demokracijo. Situacija v Gruziji. vprašanje visokega predstavnika za človekove pravice, nič ne vemo o tem. Tu gre še za eno Catherine Ashton, za zadevo, ki jo mora ona pogledati, ko bo zauzela svoje delovno mesto in prevzela svoje obveznosti. Stanje v Gruziji nas skrbi. Prvi obisk trojke je šel na Južni Kaukaz. Obnovili smo mandat misije za spremljanje situacije tam. In tudi pri odnosih z Rusko federacijo smo bili jasni, ko gre za ozemelsko celovitost. Ministro Lavrovu, ko smo se sestali z njim 27. smo rekli, da ne sme pozabiti na to, kako trdni smo v Evropski uniji, ko gre za ozemelsko celovitost v Severnem Kaukazu. Ne da, bilo, ne, da ni bilo problemov tam, seveda je šlo za ogromne kršitve človekovih pravic in pravice manjšin in te pravice, ta vprašanja je treba razrešiti ob spoštovanju ozemelske celovitosti. To je zelo pomembno. Tako na severu Kaukaza, kot na južnem Kaukazu. Tudi v Abhaziji obstajajo veliki problemi med severom in jugom, ampak tudi to bo treba obravnavati v luči ozemeljske celovitosti tako Rusije kot Gruzije. Ko sem bil v Moskvi ob neki drugi priložnosti za nekaj dni, ta ideja o Južni Oseti kot neodvisni državi, no na to gledajo kot na slabo šalo, kot na neslano šalo. In zato je za Rusijo pomembno, da v celoti izvaja te sporazume. To pa zajema tudi umik iz različnih ozemelj, česar še niso naredili. In to je povezano tudi s vprašanjem Južne Osetije in Abhazije. Z Rusijo imamo dober dialog, ko gre za preprečevanje incidentov, ki bi lahko eskalirali izven nadzora. Imeli smo dober dialog, pa čeprav se nismo strinjali pri vseh stvarih. Ne pričakujem takošne rešitve teh težav, ampak si moramo prizadevati za obravnavanje teh vprašanj dokler ne pridemo do rešitve spora. Imamo pa tudi, tudi tesen dialog s predstavniki Gruzije. Strategija Balskega morja je bila omenjena, to sicer ni vprašanje zunanje politike, ampak gre za dediščino švedskega predsedstva. Glede Latinske Amerike, kot del politike na tem področju bomo imeli vrh v Madridu v Španiji med Evropsko unijo in državami Latinske Amerike in Karibov. Tako da bomo videli, kaj se, zgodil, kaj se bo zgodilo tam. Med švedskim predsedovanjem smo imeli veliko strateških dialogov z porajajočimi se velesilami, zlasti v Aziji, v Indiji. In V naslednjih šestih mesecih bomo imeli podobne dialoge z državami Latinske Amerike in to pozdravljam, saj se mi zdi zelo pomembno. Najprej Rusija. Z Rusijo smo imeli dober dialog v Štokholmu. To je gotovo. Ali smo dosegli konkretne rezultate? Kakšne bi lahko sploh dosegli? Gre za pogajanja za nov sporazum, ki potekajo in to je povezano tudi s pogajanji za Svetovno trgovinsko organizacijo. Spodbujali smo znanost in trgovino, ko gre za STO. In opozorili smo tudi in opazili smo tudi to, da ko se je gospod Putin pred dvema tednoma pokazal na televiziji, je, so bile njegove besede drugačne, kot so bile besede izražene v Štokholmu. Premijer Putin je rekel, da bi šlo lahko tukaj za dolgoročne cilje. Ampak mi bi jih želeli pozdraviti v STO čim prej. Želimo pa si tudi globjega dialoga na področju energetike. Zanima nas posodobitev in modernizacija Rusije in tudi razvoj in spoštovanje načel pravne države brez dvoma. Obravnavati pa je treba tudi vprašanje izvajanja v praksi. Dialog je treba spodbujati, saj bo to vodilo do verjetnih rešitev. Omenjena je bila tudi Libija. Priznati moram, da ne poznam vseh podrobnosti, ampak kolikor vem, bomo imeli 17. decembra nov krok pogajanj in tudi migracije so na dnevnem redu. In pravkar so mi povedali, da so ta pogajanja težka in nisem presenečen nad tem. Ne sprašujte me več, kaj ti ne vem nič več kot to. Afganistan in policija. Ja, strinjam se. Povečali smo prisotnost policijskih sil tam. In vse, govoril sem z ministri o tem in vse to je vodilo do večjega števila policistov v Afganistanu. Sicer nismo še čisto tam, ampak o tem sem govoril tudi s Catherine Ashton in ona bo poskusila biti stroga do zunanih ministrov za to, da bi dosegla večje število policistov na tem območju. Izpolniti moramo zaveze, ki smo se jim zaobljubili. Sankcije za Iran. No, mislim, da še nismo tam. Dialog z ameriškimi partnerji poteka na to temo, to je tesen dialog, ampak o tem se bomo še pogovarjali in to bo na dnevnem redu januarja na svetu za zunanje zadeve. Veliko dela je že bilo opravljenega, izpostavili smo možnosti in težave, ki so pred nami. In lahko rečem samo, da imam nekaj izkušenj s politikami, sankcij v številnih primerjih. In o tem je sicer zelo lahko govoriti, ampak treba je biti zelo pazljiv, ko se to začne izvajati. kmalo se lahko izkaže, da pljuvamo vlastno skledom. Ne pravim, da sankcije niso mogoče, ampak vedeti moramo, kaj počnemo za to, da bodo te sankcije ciljne in da ne bodo postale kontraproduktivne in ostale samo na ravni besed. Politika za Iran mora biti oblikovana zelo pazljivo in moramo upoštevati vse možne podatke, ki jih imamo in vse sive možganske celice. Bližnji vzhod. Kar nekaj vprašanj je treba še obravnavati tukaj o končni državi. Gre za vprašanje beguncev, varnosti, meja in Jeruzalema. Veliko smo govorili o tem, pa še več je treba narediti o tem. Malo prej sem že omenil depozite, ko gre za begunce. Mislim, da zdaj nimamo časa, da gremo preveč v podrobnosti, ampak tudi na varnostnem področju je treba narediti veliko. Delo torej poteka, ta vprašanja obravnavamo. Osredotočamo se sicer na naselbine in na meje kajti ti dve vprašanji sta bistvenega pomena. Če bomo dosegli dogovor o mejah na podlagi leta 1967, bomo s tem rešili tudi vprašanje Jeruzalema in ostale, nekatere ostale vprašanja. Zato moramo to jasno povedati. Prosili so me tudi, da preučim možnost politike in strategije. Torej, tukaj imamo politiko, kakšna bo strategija pošteno povedano. Evropska unija ima zdaj veliko boljši aparat, eh, ko gre za zunanjo politiko in lažje pripravljamo politične aktivnosti kot strategijo. Ampak tudi pri strategijah se, stvar, eh, se situacija izboljšuje. Lizbonska pogodba bo pa to še povečala. Tukaj pa je nekaj parametrov, ki jih je treba izpostaviti. Gremo v smeri strategije. Torej, določiti moramo parametre in možnosti, ki jih lahko predstavimo in potem lahko poskusimo začeti z neposrednimi pogovori. Težko bi bilo tukaj sodelovati z američani in eh, kongres je imel tukaj drugačno mnenje. Ne moramo biti enotnega mnenja, ko gre za vprašanje bližnjega vzhoda taka je narava stvari, ampak že to, da smo se približali in da zdaj poskušamo skupaj doseči ponoven začetek pogajanj in skupaj določiti parametre in to, da smo jih določili, je spodbuda za ponovni začetek pogajanj. S tem prispevamo k krepitvi institucij in države, zlasti ko gre za premijeja Salama Fajada. Gaze prej nisem omenjal, ampak jasno smo v naših sklepih povedali, da je to povezano z drugimi vprašanji. Potem pa še vprašanje začetka pogajanj. Mislim, da bomo morali igrati neko vlogo v tem pogajanju. Primarno vlogo bo sicer igrale ZDA, ampak tudi mi bomo lahko odigrali svojo vlogo. Ampak kot rečeno, nismo še tam, še vedno smo na točki, ko se pogajanja še niso ponovno začela. Ampak v naši izjavi smo podali pomemben prispevek k temu. Jeruzalem je seveda ključno vprašanje in to je vedno težko vprašanje, kajti tukaj se združuje več vidikov. Po eni strani čustva treh velikih abrahamskih verstev ali ver na svetu kar pomeni, da je to vprašanje zelo široko in ga je treba obravnavati zelo opazljivo in pozorno. Čustva so namreč močna, tako med muslimani, kristijani in to po vsem svetu. In Jeruzalem naj bo mesto za vsakega in če bo prišlo do drž dveh držav upam, da bo Jeruzalem glavno mesto obeh držav s podrobnimi uh, navodili, kako naj vse to deluje. Grazie, ministro, stato... Hvala, gospod minister. Mislim, da je bilo to srečanje zelo pozitivno in koristno. Veliko vprašanj je bilo postavljenih nekaj jih je bilo kar zapletenih, ampak pokazali ste, da ste spretni pri odgovarjanju na nje. Nekateri kolegi so bili zadovoljni z odgovori, nekateri imajo še vedno vprašanja, ampak pri zunani politiki je tako, da ni nikoli dokončna in dokončno določena. Nenehno se spreminja in mislim, da bomo lahko še imeli priložnosti govoriti o tem. Naš dialog bo potekal še naprej. Zahvaljujem se vam, da ste prišli med nas. Čez nekaj minut pa bomo v isti dvorani imeli še en sestanek. To je pododbor za varnost in obrambo. Naš odbor pa se bo ponovno sestal 17. torej naslednji teden ob 9. za nagrado Saharu. Hvala lepa.